V skladu z dnevnim redom bomo sedaj razpravljali o spremembi uredbe 1234 z leta 2007 o vzpostavitvi enotnega, enotne skupne ureditve trga. In v imenu komisije prosim za besedo komisarko Fischer-Böll. Uh, Hvala lepa. Spoštovane poslanke in poslanci. Hvala lepa, da ste omogočili nujni postopek v zvezi s tem. Upam, da bomo tako lahko pomagali stanju na trgu mlečnih izdelkov. Prvi je predlog, da bi mleko vključili pod člen 186 in tudi kar zadeva scheme odkupa za kvote. To so zadnji ukrepi v nizu ukrepov, ki so bili sprejeti na področju mlečnih izdelkov. Opomniti vas moram na resolucijo 17. septembra in upam, da ste opazili, da je veliko vaših predlogov že vključenih v to, ali da so vključene v študije oziroma bo to vključeno v današnji predlog. Kar zadeva dolgoročne ukrepe, ki jih omenjate v svoji resoluciji, potem veste, da že vzpostavljamo skupino na visoki ravni, prvi sestanek se je že zgodil in pričakujemo, da bo končni dokument na voljo pred junijem naslednje leto. Vesela sem, da lahko rečem, da je stanje na trgu mlečnih izdelkov takšno, da se cene povišujejo in nihče več ne zahteva posredovan intervencij, kajti cene na trgu so više od intervencijskih cen. Kar zadeva moj predlog, člen 186 je obstoječa določba za veliko število izdelkov, ampak mleko ni vključeno v to. nihanje cen, ki ga opažamo že od leta 2007, je pokazalo, da je oziroma bo nujno potrebno tudi mleko vključiti v ta člen, kajti tako bo komisija lahko hitreje ukrepala. Včeraj na svetu Ministrstva za kmetijstvo in včeraj v Agri sem napovedala 280 milijonov evrov za proizvajalce mleka. In da bi ta denar lahko hitro izplačali, potrebujem pravno podlago v členu 186. Namen je, da bi denar namenili posameznim državam v skladu z proizvodnjo, ki je bila dosežena v letih 2008 in 2009, seveda pa z omejitvijo nacionalnih kvot to bi bilo razdeljeno na, razdeljeno na nediskriminatoren način in sicer tistim pridelovalcem mleka, ki jih je kriza najbolj prizadela. Še enkrat, če želimo izkoristiti to možnost, moramo mleko vključiti v člen 186. Ko rečem, da sem napovedala možnost 280 milijonov, morate vedeti, da proračunski organ, torej Evropski parlament in svet finančnih ministrov, se morata odločiti o tem na sestanku ECOFINA 19. novembra. Včeraj sem že povedala, da je to zadnji denar, ki, imam, ki ga imam v svojem žepu, razen tistih 300 in nekaj milijonov, ki so potrebni kot neka blazina za to, da se izognemo najhujšim posledicam. Ja. Treba je jasno povedati, da člen 186 ni prazen ček za to, da bi lahko izvedli vse predloge, ki jih komisija dobi. Trenutno lahko rečem, da zasedno skladiščenje različnih izdelkov, to lahko vključuje tudi sir, da to je kandidat. Seveda, če so razmere na trgu takšne, da je to mogoče upravičiti. Drugi del predloga je sprememba sistema kvot. Države članice že sedaj lahko odkupijo kvote, ampak tukaj pa uvajamo možnost, da države članice zmanjšajo količino kvot, ki so jih odkupovale, zato da znižajo celotni prak. In to je prostovoljni mehanizem, kajti v naših razpravah je postalo jasno, da obvezujoč sistem, obvezujoč mehanizem ne bi deloval. Veselim se že vaših komentarjev in predlogov. Hvala lepa. Hvala, gospa komisarka. Sedaj prehajamo. Na čas za govor za posamezne poslanske skupine, za ljudsko stranko, minuta in pol, gospod Des. Eh, gospod predsedojoči, gospa komisarka, drage kolegice in kolegi, izredno pozdravljam dejstvo, eh, da se je danes parlament z veliko večino strinjal s tem nujnim postopkom. Eh, s tem smo poslali signal in se nismo izmaknili svoje odgovornosti, za razliko od eh, manjšine kolegov v drugih eh, poslanskih skupinah, eh, se nam ta predlog zdi dodatno sredstvo, kako pomagati kmetovalcem, pridelovalcem mleka v teh težavnih časih. Ta predlog komisije sicer res prišel zelo pozno, in zato zaostaja za možnostmi, vendar pa je to še vseeno bolje, kot da ne bi popolnoma nič ukrepali v eh, moji poslanski skupini smo govorili tudi o programu eh, odkupa. Ta program bi moral biti obvezen, da bi to sploh lahko imelo kakršenkoli učinek. Vendar pa eh, v tej hiši tudi v svetu zato ne vidim večine. Ta akcija pa za določene države članice tudi ni sprejemljiva. Sklicevanje na to. Eh, da bi povišanje kvot bilo namenjeno prioritarnim skupinam, eh, ni dober. Omenjen je bil člen 186, v katerega naj bi vključili tudi mleko, da bi bilo možno hitrejše ukrepanje. Eh, tu bomo predlagali omejitev tega ukrepa na dve leti in če bi se to obneslo, potem bomo predlagali tudi podaljšanje. Zahvaljujem se za 280 milijonov. Eh, gospa komisarka, tu ste v precejšnji meri ustregli parlamentu. Vem, da niste imeli več denarja, to eh, vem. Eh, in prosim, da v četrte glasujete za ta nekoliko spremenjen predlog. Hvala. Sedaj pa za dve minuti gospod De Castro. gospod eh, predsedujoči, gospa komisarka, spoštovane kolegice, spoštovani kolegi. Eh, lahko rečem, da se izjemno eh, veselim to, da smo dokazali našo odgovornost tem, ko smo danes dopodan sprejeli odločitev o nujnem postopku. Gre pa seveda še tudi za druge kmetijske proizvode. To hitro ukrepanje nam sedaj omogoča, da se hitro odzovemo v težavnem obdobju, ki zadeva celotno kmetijstvo, zlasti pa še sektor mleka. E, pričakujemo, da bo komisija, tako kot je komisarka pravkar povedala, Eh, da bo torej komisija sprejela zahtevo parlamenta. Parlament je znova jasno pokazal, da so bili do sedaj sprejeti ukrepi nezadostni eh, s pričo teže te krize. Eh, parlament se danes odkrito pogovarja za komisijo. To ni prazen šek, to je gesta odgovornosti v dramatičnih časih, ki so dejansko izjemni. Parlament eh, želi, da je vključen v vse faze postopka, zato da bo zakoljena demokratična kontrola. To pomeni, da mora biti parlament pravočasno informiran eh, v tem eh, smislu, kako bodo v skladu z členom 66 izkoriščena nova. Poblastila. Za skupino Alde, gospod Lajen. Uh, Hvala, gospod predsedujoči. Hvala komisarki, ker je danes prišla k nam, da bo zelo dobro razložila, kaj zahteva od nas. Hvala, ker ste se pozitivno odzvali na resolucijo, ki smo jo sprejeli v Evropskem parlamentu 17. septembra. Hvala tudi, ker ste skušali stabilizirati eh, sektor, ker imajo mlečne kmetije velike težave. In eh, mislim, da je zelo dobro, da imamo sedaj možnost prestrukturiranja na tem področju. Kar pa zadeva prvi del vašega predloga, mislim, da si moramo vsi zastaviti eno vprašanje danes. Zakaj ne bi sprejeli nujne ukrepe, ampak tako pozno, kaj se bo zgodilo, ali bo to pomagalo pri okrevanju trga? Bili ste jasni, rekli ste, da so se. Prvi pozitivni ukrepi že videli, prišlo je do preobrata. Ne vem, ali bo spremembe nacionalnih kvot pozitivno prispevala k temu, kar zdaj je prostovoljni pristop. Eh, mi mislim, mislimo, da tega ne moremo um, naložiti državam članicam kar pa zadeva razširitje področja uporabe 186 in mlečne proizvode. Mislim, da ministri oziroma komisarji veliko krat pridejo v Evropski parlament in eh, zahtevajo dodatne pristojnosti, tako da lahko sprejmejo ukrepe, če naj bi rešili konkreten problem. Danes večer pa ste rekli, naj vam damo pooblastila kot komisiji. Ampak najprej nam niste rekli, katere ukrepe boste sprejeli oziroma na kaj se boste konkretno odzvali. Če sem vas eh, pravilno razumel, niste rekli, da potrebujete dodatno pristojnost eh, kot dodatno pravno podlago za izplačilo 280 milijonov evrov. In zanima me, ali je temu res tako. Zakaj vi potrebujete te dodatne pristojnosti zaradi izplačil ali ne? Ker skrbi nas, da bo to verjetno prazen ček, ki ga bomo dali tako kot parlament komisiji. Komisarka, rekli ste tudi, da finančno več eh, nimate peres na svojem telesu, da nimate več eh, denarja in da nimate več manevrskega prostora, da bi naredili korak naprej. Ampak eh, pristojnosti vam bomo dali samo, če so te pristojnosti omejene in če se to navezuje samo na res ekstremne razmere. Hvala, gospod Lajem, za poslansko skupino zelenih, pa gospod Hojsling za minuto in pol. Ja, Gospod predsedujoči, spoštovane gospe in gospodje. E, sedaj e, se je ta debata končno malo razgibala. Komisija mora sedaj znova prevzeti odgovornost. E, mi bi sicer želeli, da bi bil parlament bolj vključen. Če povem čisto jasno, nismo zoper finančno pomoč vendar pa to pomeni samo eh, kapljico morje v pravem pomenu besede. In eh, sklep iz Luksemburga žal tudi ne morejo prispevati k temu, eh, da bi uravnovesili ponudbo in popraševanje, kar je bistvenega pomena. Ja, prostovoljni odkupi, ja, ampak to ne bo imelo velikega učinka zaradi tega, ker no, to ne bo bistveno prispevalo k zmanjšanju količin mleka. Eh, rekli smo, da moramo resno jemati poročilo računskega sodišča in se lotiti dolgoročnega oblikovanja politike. In tako kot je bilo že povedano, eh, v prihodnje eh, potrebujemo ustrezno krmiljenje ponudbe, sicer celotnega sistema ne bo mogoče financirati, eh, potrebujemo kakovostne proizvode in temu ustrezno prilagojeno politiko na sektorju mleka. Eh, skratka, odaliti se moramo eh, od ehm, subvencioniranja eh, izvoza. Mislim, da potrebujemo politiko, ki bo presegala aktualno krizo. In od komisije pričakujemo odgovore, ki bodo segali tudi dve. Žal pa nam je te odgovore komisija do sedaj ostala dolžna. Zlasti v tej smeri, da moramo okrepiti proizvodne organizacije, zato da jim moramo dati več eh, moči, zato da bodo lahko ustrezno reagirali na verige supermarketov. Eh, hvala, gospod eh, Hojsling. Sedaj pa za ECR, gospod Nikelsen. Hvala, gospod predsedojoči. Najprej mi dovolite, da povem naslednje. Seveda pozdravljam ta sklep, ki je bil sprejet. Mislim, da včeraj izvečer v okviru odbora Agri in tudi eh, danes moramo še dodatno razjasniti zadeve, kar zdeva sektor mleka. Dejansko stanje in tudi razočaranje eh, številnih proizvajalcev mleka pa je tudi povezano s tem, da so videli, kot je že gospod eh, Lyons eh, rekel, še vedno nimajo teh eh, sredstev na svojih bančnih računih. To se jim samo obljublja. Tako da kmetje so razočarani. In vprašanje je, kaj se bo zgodilo, ker imajo velike težave in soočajo se s pritiskom že kar nekaj časa. Komisarka, zelo dobro je, da se lahko pogovarjamo, to je koristno, ker vem, da je sedaj nujno, da bi uporabili člen 186, tako da bi proizvajalci čimprej dobili eh, ta denar v svoje roke. To je veliki ziv. Všeč eh, mi je gospod Desi njegov predlog spremembe, tega bom podprl, ko govorim o dvo- ali eh, triletnem obdobju, ko naj bi ta ureditev veljala. Ampak kar zadeva odkup, to moramo narediti, če ne bi zavarovali industrijo. Hvala. Hvala, gospod Nikolsen, za poslansko skupino GUE. Gospod Ljarik. Eh, gospod predsedojoči, gospa komisarka. finančni ukrepi, ki jih predvidevate. Žal moram še enkrat ponoviti, to je dejansko kaplja v morje s pričo položaja kmetov danes. 200 milijonov evrov boste sedaj dali na razpolago, čeprav je bilo pred nekaj tedni še govora o 600 milijonih. Eh, skratka, eh, dali boste ta sredstva kmetovalcem. Eh, ki v bistvu izgubljajo 100 eh, in več eh, evrov na dan. Nujno je potrebno ustrezno financiranje, ne samo taka kapljica. Rekli ste, da bodo javna sredstva namenjena naprimer tudi klanju mlekaric, s tem bomo uničili prihodnost tega področja. Najbolj bodo prizadeti mladi mladi, ki proizvajajo kakovostne proizvode, ki ščitijo okolje, kako lahko predlagate nekaj takega, eh, ko mnogo družin v Evropi sploh nima ustreznega dostopa do prehrane in eh, začenjamo z mlekom. V prihodnje bomo imeli pomankanje mleka. In potem Lizbona. Lahko smo samo presenečeni, če želite implementirati eh, ta člen 186 uredbe, zato da bi imeli poblastila, ampak ta poblastila ste vendarle že imeli. Ta poblastila ste imeli in zato ste tudi prišli eh, na deliberalizacijo kvot. In celo danes, da eh, to pravi tudi račinsko sodišče, eh, da so se eh, potrošniške cene mleka in mlečnih proizvodov eh, zvišale za 17 eh, odstotkov, medtem ko so se proizvodne cene znižale za 6 odstotkov. Še enkrat moram ponoviti, gospa komisarka, nujno je pomagati kmetijstvu preko sklada za take primere in preko uvedbe minimalnih cen. Hvala.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 Eh, kaj je pravzaprav, kdo je odgovoren za to krizo? Eh, to ni neka naravna nesreča, ki se nam je zgodila, ampak to je verjetno posledica cele vrste odločitev, ki so bile napačne na področju kmetijske politike. In kaj lahko sedaj obljubite proizvajalcem mleka za prihodnost? Preprečiti je treba, eh, da bi se v prihodnje ponavljale podobne situacije. Eh, in s tem eh, želim reči, da mi je do tega, da dobim podroben odgovor. Imeli smo zaslišanje v odboru in tam smo govorili o tem, kaj je možno storiti na strani držav članic, eh, da bi ta denar bil pravilno uporabljen in da tega denarja ne bi razdelili velikim obratom, ampak tudi malim kmetovalcem, ki imajo družinske kmetije. In zlasti morajo denar dobiti tisti, ki so v najtežavnejšem položaju. In kako se želite boriti z opr diskriminacijo, eh, ki eh, je bila izvajena tudi vizavi mačarski. Kaj ti, slišali smo nekaj o odškodninah, vendar pa smo o tem dobili samo eno tretjino. Kako želite rešiti to? spala. Zdaj pa za minuto in pol lavija. Gospod predsedojoči, gospa komisarka, dragi kolegice, dragi kolegi pristop komisarke se mi zdi dober, da pride torej v parlament in razpravlja o tem paketu. Kar zadeva vsebino, moram reči, da nam tu manjkajo pomembne podrobnosti in imam vtis, eh, da lahko govorimo o pozitivni usmerjenosti, eh, čeprav eh, niso vse rešitve najbolj primerne. Te probleme lahko rešijo samo dobri ukrepi, vendar pa mislim, da je nujno potrebno, za, da glasujemo za spremembo uredbe 1234. Kar zadeva člen 186 pod A in B, je predviden različen zaščitni nivo za različne proizvode. Pri nekaterih gre eh, za dvig cene, pri drugih za znižanje cene, pri olivnem olju naprimer in pri drugih eh, izdelkih so potrebni relevantni ukrepi. Prav tako obstajajo eh, tudi razlike, ki niso spremljive. V imenu poslanske skupine eh, vas pozivam, da eh, preden eh, komisija postane dejavna, preden začne z intervencijami po 186 členu, da konzultira parlament eh, da eh, dejansko obstaja pravica do soodločanja. Eh, pozivam komisijo in to tudi zahtevamo v resoluciji 17. septembra, eh, da to povišanje de minimus eh, ustrezno usmerite za vse skupine proizvodov. Hvala. Sedaj pa gospod Kapolas, eno minuto. Hvala, gospa komisarka, gospod predsedojoči. Žal vsi vemo, da smo danes v krizi v Evropi. In eh, to smo slišali vedno znova v preteklih mesecih. Eh, potrebni so milijoni, če želimo rešiti kmete eh, pred propadom. Podprli smo že različne inicijative, da bi dosegli ta cilj. Torej lahko samo pozdravljamo te inicijative, če tudi niso zadostne, vendar pa je vsaj nekaj bilo predlaganega. In poslanska skupina socialistov je danes glasovala za ta e, nujni postopek. Želimo pa čisto jasno povedati, da je potrebno, eh, da je Evropski parlament tekoče obvešča na vseh pobudah komisije, ki jih komisija načrtuje sedaj ali pa v prihodnje. Eh, Prizadevati si moramo za to, da vzpostavimo ravnovesje na trgu, zato da bi proizvajalcem zagotovili ustrezen dohodek. To je tudi tako zapisano v Lizbonski pogodbi. Hvala, gospa um, Paulsen. Hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka. E, seveda je potrebno, da tukaj hitro ukrepamo, če se želimo zoperstaviti krizam na različnih področji. Tako kot eh, smo to doživeli eh, pri bankah na področju industrije in tudi pri kmetovalcih. Vendar pa se bodo te krize vedno znova ponavljale. Naslednjič morda ne bo šlo za mleko, morda bomo govorili o žitu ali o čem drugem. In eh, želim govoriti nekoliko širše, zakaj pravzaprav ob vsem tem gre. Akutnih problemov ni mogoče vedno takoj reševati. Dejansko moramo imeti pogum, ustrezno politično načrtovati, zato da bi oblikovali skupno evropsko kmetijsko politiko, ki bo dejansko trajnostna, prožna in ki bo lahko preprečila najhujše posledice, Eh, ki bi izšle eh, iz nestabilnosti cen. Želim si žive kmečke skupnosti, zato potrebujemo živali in zato potrebujemo kmete. Hvala, gospa Paulsen. Eh, gospoda Boveja ne vidimo. Zdaj bo ve, kan leider nič hier sein, E, gospoda Boveja ni tukaj, zato bom sam še enkrat spregovoril. In sicer imam vprašanje za komisarko, ali dejansko resno misli, da se bodo protesti sedaj končali e, z izplačanimi sredstvi. In danes dopovdan sem rekel, e, da se mi ta skle parlamenta zdi blanko ček, zato ker ne vemo, kaj bo komisija počela s tem. In prav tako sem tudi povedal, da komisija ni del rešitve, ampak del problema in pri tem tudi ostajam vendar pa je treba dejstvom pogledati v oči. To je bilo pač sprejeto. In sedaj pa gre za to, da te okrepe eh, omejimo in sicer na pregledno obdobje, zato da potem lahko po tem obdobju parlament znova začne ukrepati. Ampak, gospa komisarka, imam vprašanje. Vedno znova je govora o tem, Eh, da moramo spodbujati prestrukturiranje. Kaj pravzaprav menite z prestrukturiranjem? Ali se vam dejansko zdi eh, pravilno, da naj še naprej dajemo denar za to, eh, da male kmetije pravzaprav prisilimo, da opustijo svojo dejavnost, da bomo imeli samo še velike obrate? To se mi ne zdi smiselno. Potrebno je upoštevati Eh, strukture v zapostavljenih, nerazvitih eh, območjih. Tja je treba usmerjeno eh, namenjati denar za to, da se ohranjajo te strukture. Hvala. Gospod Heusling. Gospoda Vlosoviča tudi ne vidim, se kje skriva? Ne. Gospod Ferrera. Hvala. Gospod predsedujoči, gospa komisarka, ta predlog eh, komisije eh, zelo jasno kaže, eh, da se je komisija šla zgrešeno politiko na sektorju mleka. In dejansko gre za to, da se tu sedaj podajo jasne smernice. Eh, potreba po kompenzacijah. Eh, mnogi proizvajalci mleka so trpeli zaradi te situacije. Potrebno je, da se oblikuje skupna kmetijska politika, ki bo pravična in kjer bodo pravilne tudi kvote, kajti sicer bo prišlo tako daleč, eh, da bodo tisoči kmetov opustili svojo dejavnost. To bi pomenilo izgubo delovnih mest, da družine ne bodo mogle več preživeti. Zelo veliko stvari je na kocki. V velikih evropskih regijah bo prišlo do bega z dežele. To bo imelo tudi socialno-politične okoljske posledice. Zato je potrebno takojšnje ukrepanje, da se tem proizvajalcem pomaga. Sedaj imamo nekaj sredstev, ki so bila obljubljena, da se bodo sprostila, vendar pa želim še enkrat povdariti, da je eh, kratko malo tako, da je treba stvari gledati v širšem kontekstu. Eh, ponovno je treba razmisliti o celotnem sistemu kvot dejansko moramo dolgoročno razmišljati. Hvala. Sedaj pa za eno minuto gospa Doc. Um, like the... Najlepša hvala. Kot tudi večina poslank in poslancev sem danes uh, podprla predlog za nujni ukrep in uh, upoštevala člen 186. Finančna pomoč za sektor mleka je nujna, če naj ta sektor preživi. To velja predvsem za majhne družinske kmetije, ki jih lahko najdemo tudi na Severnem Irskem. Gospa komisarka, lahko vam povem, da naj bi spremenili člen 186, tako da bomo sprostili 280 milijonov evrov. In če boste to zagotovili, vas bom podprla. Lahko samo upam, da bomo ta sredstva hitro porazdelili. Številni kmetje so čakali predolgo in eh, to pomoč krvavo potrebujejo. Ampak, eh, kar zadeva ta predlog v zvezo s členom 85 in 84, eh, mislim, da to ne bo vplivalo na Združeno kraljestvo. In kar nekaj vprašanj imam v zvezi s temi členi. Predvsem Zato, ker se mi zdi, da bomo imeli neenake konkurenčne pogoje, ko govorimo o številnih evropskih regijah, ampak to je pravzaprav nasprotju s trenutno politiko komisije. Hvala, gospod Oc. In sedaj za eno minuto. Gospod Pehu. Merci, monsieur le président. Eh, hvala, gospod predsedujoči. Eh, potrebujemo eh, politično koherentnost. V preteklih tednih smo od komisije zahtevali ukrepe in se daj, ko imamo odgovore, glasujemo za, čeprav so ti odgovori pozni. In čeprav jih je bilo treba izsiliti od ministrov in poslancev. E, ta vsota bo kratkoročno nudila pomoč, dolgoročno pa ne bo mogla rešiti vprašanja kvot. Ne moremo si predstavljati odpravljanja instrumentov za regulacijo oziroma da se jim lahko odpovemo, če smo postavljeni pred situacijo, Eh, ko se krize kar nadaljujejo druga za drugo. Gre za člen 186. Imam zelo enostavno vprašanje v zvezi s tem, gospa komisarka. 186. Eh, člen. Zakaj? Kaj bi želeli s tem storiti? Od kdaj in v kakšni obliki? Hvala, gospod Beši. Za eno minuto, gospa Garcia Perez. Hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka. E, že en mesec govorimo tu o predlogih za proizvodno mleka. Danes gre za nove okrepe, ki se nanašajo na kvote in 186 člen. Te ukrepe obravnavamo po nujnem postopku, tako kot je bilo to zaželjeno. Ampak tu je potrebna globalna reforma in ni dobro, eh, da imamo sedaj predloge po kapljicah. Potrebujemo evropske rešitve, eh, najavljeno povišanje pomoči potrebujemo ustrezno oblikovano eh, skupno kmetijsko politiko. Predvidenih je 280 milijonov, to seveda pozdravljamo. Želim pa vas spomniti, gospa komisarka, na to, da smo v tem parlamentu sprejeli resolucijo, kjer eh, smo rekli, da potrebujemo dodatna sredstva v višini 600 milijonov, da bomo eh, lahko vladali to krizo. Hvala, zdaj pa gospa Reimers. Hvala. Eh, drage kolegici, kolegi. V predvideni spremembi 186. Eh, člena eh, vidim odmik komisije od sedanje dobre poti in sicer v breme proizvajalcem. Sistem mlečnih kvot za proizvajalce mleka do sedaj ni bil najboljši trg se sedaj pravzaprav že obnavlja in zato to zavračam. E, komisija e, pravzaprav želi skoristiti zahteve parlamenta za sebe in e, tik pred uveljavitvijo Lizbonske pogodbe si poskuša za 186 členom Eh, pridobiti eh, poblastila, ki sicer eh, pristojijo parlamentu. Zato ta predlog zavračam. Če pa bi ti ukrepi bili časovno omejeni, potem bi to bilo spremljivo. In to bi omogočil člen 142 poslovnika tudi v prihodnje. Hvala. Gospa Reimers gospod ashworth dve minuti Thank you, President. <laughs> Hvala, gospod predsedujoči. Sektor mleka je v resni krizi in zato vam res eh, čestitam in zahvaljujem se vam, ker ste komisarka zelo dobro ukrepali. Mislim, da je to pravočasno. 280 milijonov evrov je realistična vsota in mislim, da jo bo mlečna industrija podprla. In mislim, da moramo tukaj zagotoviti pristojnosti skladno s členom 186, če ne bi pravočasno zagotovili ta finančna sredstva za proizvajalce. Zato vas seveda podpiram. Podpiram vas, čeprav bi mi bilo ljubše, če bi omejili to koncesijo do leta 2013. To je skrajni rok, po mojem mnenju. Kar pa zadeva nacionalni odkup kvot, Mislim, da bomo imeli tudi presežno dajatev za tiste, ki bodo prekoračili to kvoto. In tukaj imam določene pomisleke, ker mislim, da pravzaprav tukaj kaznujemo progresivne, uspešne mlade, ki so pravzaprav prihodnost za našo kmetijsko industrijo. In mislim, da smo tukaj poslali napačno sporočilo v njihovo smer. Živimo na področju negotovosti, ko govorim o trgu in eh, ne potrebujemo samo kratkoročne ukrepe, ampak dolgoročne strategije. In eh, že dolgo časa podpiram komisarko, ker ima to dolgoročno vizijo za prihodnost kmetijskega sektora. Zato bi jo res eh, spodbudil, da še naprej stopa po tej poti dolgoročne strategije in da se ne odziva samo kratkoročno. Za minuto in pol, gospod Kalinovski. Szanowny panie przewodniczący, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Upam, da proizvajalci eh, mleka so že doživeli najhujše in da so najtežje težave že za njimi. Podpora, ki naj bi pomenila 280 milijonov evrov od prihodnjega leta, je korak v pravo smer. Ampak na bistvena vprašanja še vedno nismo odgovorili, kako naprej, ko govorim o proizvajalcih mleka v dolgoročnem okviru. Najpomembnejše vprašanje pa je sistem kvot za proizvodnjo mleka. Dva trenda lahko opazimo v tem trenutku. In sicer prvi trend. Preoblikovali smo skupno kmetijsko politiko in rekli smo, da bomo postopno zagotovili odpravo kvota v letu 2015. Potem pa še drugi trend, ki ga lahko opazimo in sicer zmanjšane ponudbe na trgu mleka. In eh, gre za dva nasprotujoča trenda. Sam mislim, da moramo še naprej ohraniti sistem kvot, ampak eh, samo tako, če bo ta prerasporeditev na ravni držav članic upoštevala zelo jasna in pravična merila. Zelo težko bo pa oblikovati ta pravična in objektivna merila, ampak mislim, da se za to moramo potruditi. Kaj pa zadeva področje uporabe 18, člena 186, to podpiram, ampak mislim, da moramo zelo jasno opredeliti, kakšno vlogo bo igrala komisija in katere instrumente bo uporabila. Hvala, gospod Kalinovski, za eno minuto, gospod Keli. Najlepša hvala, gospa komisarka. Pravzaprav gre za sektor mleka in eh, tukaj imamo velike težave tudi na Erskem. Že pred nekaj meseci ste rekli, da bo prišlo eh, do povečanja, ampak prišlo je do znižanja do 50 odstotkov v nekaterih državah članicah. Zato Komisija ni eh, hitro ukrepala in eh, ta ukrep je pravi. V mojem volilnem okrožju imamo številnih, eh, številno, številne mlečne kmetije in številne družinske kmetije, tako majhne kot tudi velike. Gre za samo oskrbo, ampak zdaj imajo resne težave, so pred stečajem. In določeno podporo, ki jo bomo zagotovili, je bila samo polovična podpora in 280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 280 eh, milijonov za ta sklad za pomoč eh, sektorju mleka je dober ukrep, ampak eh, tako bomo samo kratkoročno zagotovili določene ukrepe. 17. septembra smo rekli, da ne bi sprostili 600 milijonov evrov in mislim, da bi morali to raven podpora ohraniti. Druga prednostna naloga za komisijo pa naj bi bila, da bi zagotovili dobavo in ponudbo mlečnih izdelkov. V to še naprej verjamem. Če tega ne bomo storili, bomo imeli imeli veliko težav in ne bomo več imeli teh obližav na te pereče rane. Hvala, gospod Kelly. Sedaj pa za eno minuto, gospa Jegle. Najlepša hvala, gospod predsedojoči, gospa komisarka. Da, prav imate. Potrdili naj bi to, da bi mlečne izdelke vključili v področje uporabe člena 186. Upam, da bomo to jutri tudi potrdili na glasovanju. Ampak ne smemo vedno kritizirati Evropsko komisijo, da prepočasi deluje, da zaostaja. Potem tudi, če deluje, smo kritični. Lahko povem, da imamo sedaj možnost, da hitro delujemo in mislim, da moramo to možnost izrabiti. In vedno moramo imeti pristojnost, da to nadziramo in eh, zato bomo tudi vložili predlog spremembe kot EPP. Eh, e 280 eh, milijonov, številni ste o tem govorili, ja, rekli ste, da je to kapljica v morju, ampak dobro, konec proračunskega obdobja je sedaj in več denarja ni na voljo. Odgovoriti moramo na te razmere na ustrezan način, vseeno. In želeli bi, da bi 280 milijonov evrov namenili tistim kmetom, ki so največje žrtve omenjene krize. Govorimo o trgu mlečnih izdelkov, ampak gre za ljudi, gre za razvoj podeželja, govorimo o podeželjski krajini in vedno znova govorimo o tem, da to želimo zavarovati. Gospa komisarka, kaj pravzaprav podpirate Rekli smo, da smo tudi o tem govorili v okviru proračunskega odbora in lahko povem, da sem se pravzaprav veselila, ko smo rekli, da nujno potrebujemo ta signal, to usmeritev in ta sredstva smo že zagotovili za proračun v letu 2010, za kar se vam seveda zahvaljujem. Hvala, gospa Jegle. Sedaj pa catch the eye, privednite mojo pozornost za eno minuto. Petrov gospod predsedujoči, gospa komisarka. Gre za nujni ukrep, ki naj bi ga sprejeli in to seveda pozdravljamo. Mleko in mlečne izdelke naj bi vključili v področje uporabe člena ena osem šest. To je nujno in potrebno, ker so razmere resne. Ravno zato potrebujemo nujnost, če ne bi obvarovali mlečni sektor. To je pomembno zaradi gospodarskih in tudi socialnih razlogov. Sama prihajam iz Portugalske, iz Azorske regije in eh, mlečni sektor je za našo regijo izjemno pomemben. Lahko povem, eh, da mleko pridelujemo v socialno prikrajšanih območjih in mislim, da moramo sistem okvot ohraniti tudi po letu 2015. Ti ukrepi so nujni, čeprav ne zadostujejo. Skrbi pa me še ena stvar in sicer nove pristojnosti za Evropsko komisijo na tem področju. V tej krizi je Evropska komisija predlagala ukrepe, ki pa niso bili ustrezni oziroma prišli so prepozno. Zato bi želela, da bi imeli prilogo, kar zdeva člen 186, da bi rekli, da so to ukrepi, ki bi jih lahko uporabili v primeru intervencije na področju sektorja mleka in da bi rekli, da morajo biti ukrepi vzdržni. Najlepša hvala za eno minuto. Gospod Jar. Äh, Spoštovana komisarka, vaš äh, predlog pozdravljam, rad pa bi izrazil eno kritiko, namreč äh, prostovoljni odkup mlečnih kvot. Takšna takšen ukrep je lahko uspešen le, če je obvezujoč in ne prostovoljen. Ta prostovoljna ureditev za odkup mlečnih kvot se mi zdi kontraproduktiven. Dosegli bomo eh, zvišanje kvot, zatem odkupom pa bomo tudi razvrednotili te kvote in bomo onemogočili sanacijo. Zato to zavračam. Zlasti, ko gre za fazo izteka mlečnih kvot. Potrebujemo boljšo orientacijo podjetij na trgu. Zato bom eh, ta del predloga zavrnil. Sicer bom pa celoten predlog podporil. Hvala lepa, gospod Jar señor presidente señora comisaria sprejeli bomo ukrepe in dosegli delno rešitev problemov iz mlečnega sektorja. vsi vemo v kakšnih razmerah so podjetja v kakšnih razmerah so naši kmetovalci in vemo, kaj vse to za njih pomeni. Nočejo, da bi se jih vedno samo subvencionirali, želijo opravljati svoje delo in to na dostojanstven način in za dostojne in pravične cene, želijo prodajati svoje proizvode. Gospod komisarka, menimo, da s temi ukrepi podjetjem eh, ponujamo samo nekakšno tolažbo. McGuinness. Hvala lepa, predsedujoči. Najpomembnejše besede, ki so prišle strani komisije, so bile te, da se cene na trgu dvigajo in to moramo priznati tukaj v tej hiši ter eh, to sporočiti tudi kmetovalcem. Namreč 280 eh, milijonov bodo imeli na razpolago, ampak vsakršen koli dodatni cent, ki ga zaslužijo, jim je bolj pomemben kot pa ta ponujen denar. Nekateri so kritizirali komisijo, ampak um, naj povemo, da je bila rezerva uporabljena zato, da bi ohranili cene, um, tudi če so bile proizvodne cene toliko nižje. Uh, pozdravljam člen 186, če ga potrebujete, da bi izboljšali to vsoto, ki je prej simbolična kot pa pomembna. Oglejmo si lekcije. Moramo premisliti, kaj se bo zgodilo po letu 2013. Visoka skupina se osredotoča na to in tiste politične skupine, ki se zauzemajo za podporo mlečnim proizvodom, Zagotovite tudi to, da boste podprli skupno kmetijsko politiko po letu 2014, sicer so vaše besede prazne. Hvala lepa, gospa Megines, besedo ima gospod Bovi. Euh, Hvala lepa, se opravičujem, moral bi priti prej, vendar pa nisem mogel. Pojasneval sem, eh, kaj se je zgodilo včeraj v, La, eh, v Luksemburgu. Mislim, da je odločitev sveta slaba odločitev. Slaba odločitev je zato, ker je edina beseda, ki jo imamo v besedilu, je rekonstrukcija oziroma oživitev. Imeli smo. Imeli smo, imamo že več uh, kmetovalcev, kot uh, smo jih imeli pred naprimer desetimi leti in sedaj jih potrebujemo še manj. In uh, želimo se znebiti tistih uh, kmetovalcev v najbolj uh, problematičnih uh, regijah in to ni prav. To, kar je bilo odobreno vsota, to pomeni 15 uh, evrov na podjetje na leto, to je prej žalitev glede na krizo, ki, preživ, ki jo preživljajo ljudje. Kar se tiče člena 186, pa naj povem, da v času, ko bo kmetijstvo v postopku so odločenja, ni spremljivo, da bi spet podali prazenče komisiji. Hvala lepa, gospod Bove, sedaj pa za eno minuto. Mulțumesc, domnule președinte. Gospod Nikolaško. Hvala lepa rad bi naslovil vprašanje komisarju, eh, komisarki, ki se tudi zahvaljujem za njeno prisotnost tukaj. Povedali ste, da so sredstva, ki so bila obljubljena za mlečni sektor, da bodo dana državam članicam glede na uh, njihovo zgodovinske razloge. In na nekatere države članice s tem niso zadovoljne, zato zahtevajo liberalizacijo. Uh, nekatere države članice ne proizvedejo dovolj za. Prosim vas, da ste nekoliko počasnejši. Torej, še enkrat bom začel vprašanjem, da ne bom presegal časa. Komisarka je povedala, da bodo sredstva dana državam članicam v skladu z zgodovinskimi kriteriji, vendar pa številne države članice menijo, da to ni pravično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 tako da bo države članice lahko ponovno obnovile svojo industrijo. Vsak posamezen ukrep uh, mora biti upoštevan, vsak ukrep v državah članicah, sprememba regulacije, um, sprememba uredbe pa bo samo delno sprejeta strani Bolgarije. Moramo zapisati, da je možnost spremembe kvot izvajana uh, v skladu z diskricijsko pravico vsake posamezne države članice. Mora biti možno kupiti kvote v skladu z nacionalnimi rezervami. Ne moremo hraniti mleka, zato ker so bolgarske kmetije v procesu posodabljanja. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowna pani komisarz. Hvala lepa. Uh, predsedujoči, komisarka. Seveda pozdravljamo odločitev, da bi pomagali kmetovalcem, tudi polskim kmetovalcem. Vendar pa ne smemo izgubiti pred, izpred oči dejstva, da ko govorimo o denarju, se postavlja vprašanje, kako, je, kako bo ta denar potrošen. Ali bo dosegel tiste, ki ga najbolj potrebujejo, ki najbolj trpijo zaradi krize. Ne strinjam se s tem, da bi vsakemu dali nekaj malega in s tem ne pomagali nikomor. Rad bi tudi spregovoril o zgodovini, preden govorimo o preteklosti. Pred letom in pol približno so kmetje dobivali dobro ceno za svoje mleko. Dobili so subvencije strani Unije, zato da bi modernizirali sektor in moramo se pripraviti na prihodnost eh, na podlagi izkušenj iz preteklosti in moramo se učiti iz napak, kajti napake so bile. Moramo razmisliti, kako načrtovati razvoj tega, eh, eh, tega sektorja. Moramo trošiti denar za neposredne subvencije, za mm, ruralni razvoj, pa tudi mlečne krite. Kvote so potrebne. Hvala lepa. Gospod Sikjevski. Pani komisarz, stawiam pytanie na co chce komisja przeznaczyć. imam vprašanje dvesto osemdeset milijonov evrov čemu bodo namenjeni eh, ti milijoni nadaljnji rekonstrukciji ali pa kakor je želelo dvajset eh, držav članic bo to injekcija v njihove trge želim si da bi ta denar uporabili za to da bi podprli ustrezne mehanizme mislim, da kmetovalci trenutno ne morejo nadaljevati za, posod, za posodobitvami. Ni čas za investicije, ni čas za posojila. Teh 280 milijonov evrov, to je 2 evra na tono mleka, ki je proizvedena v Evropski uniji. komisija želi zmanjšati proizvodnjo z sistemom urejevanja kvot. Ampak lahko bi se zgodilo enako kot po reformi trga sladkorja. Lahko bi, se, lahko bi prišlo do pomankanja mleka. Zato se sprašujem, ali je sedaj čas, da zmanjšujemo proizvodnjo mleka ali zrnja. Hvala lepa, ste pa gospod Dorfman. Äh, Predsedujoči, gospa komisarka, Vesel sem, gospa komisarka, da ste samo nekaj tedno potem, ko je parlament sprejel resolucijo na temo mlečnega sektorja, predstavili ukrepe za to, da bi se odzvali na naše zahteve. Za vašim predlogom v povezavi s členom 186 sem zadovoljen tudi za časovno omejitvijo, ki se bi zdi razumna. Prav tako sem za diferencirano dodeljevanje kvot za um, torej, bolj sem pa zadržen, uh, zadržan, ko gre za režim odkupa kvot. Pred meseci ste rekli, da trenutna kriza ni nastala zaradi sistema kvot. Zato menim, da je ta eh, predlog. Um, odkupa nekoliko nesmiseln. Ne ob koncu povem še to, da to ne more biti konec poti. Še naprej moramo postavljati merila, zlasti ko gre za eh, mlečno proizvodnjo v težavnih regijah, naprimer v gorskih ali oddaljenih regijah, kjer sploh nima drugih alternativ kot pa proizvodnjo mleka. Hvala lepa in sedaj še zadnja dobi besedo. Gospod Prestinger, za eno minuto. Sehr geehrte Frau Kommissarin, werte Kolleginnen Hvala, gospa komisarka, kolegi in kolegice. Tudi z moje strani najlepša hvala za teh 280 milijonov. Upamo, da bo ta denar naletel na, v prave roke, tudi med 40 tisoč proizvajalcev mleka v Avstriji. Ti resnično potrebujo ta denar, zlasti gorska, družinska, majhna podjetja. Uh, gospa komisarka, um, Avstrija je bila vedno proti poteku kvot. Eh, dobro, vi ste uveljavili svoje in mi želimo naše kmetovalce na to pripraviti ter jim tudi pomagati. Kar se tiče vašega predloga o prostovoljnem odkupu kvot, ga nikakor ne morem razumeti. Če bomo to uvedli, bo to prišlo do razvrednotenja, do ravno podraženja teh kvot, ki jih želite odpraviti. Kako naj to razložimo avstrijskim kmetovalcem? Hvala lepa. Gospa Kerstinger. besedo ima gospa komisarka Fischer-Böll. Hvala, gospod predsedujoči. Natančno sem spremljala nocojšnjo razpravo in od mnen nekaterih lahko dobim vtis, da je to prvi korak, ki ga moramo narediti na trgu mleka in mlečnih izdelkov. In ne bi mogli imeti bolj narobe. Mislim, da veste, kaj se dogaja. Že od januarja takrat smo začeli z zasebnim skladiščenjem, z intervencijami in z povračili za izvoz in tako naprej. Sprejemali smo številne različne ukrepe. Novi poslanci v tem parlamentu mislim, da bi bilo dobro, če bi pripravili posebno študijo za vas, zato da bi vam povedali, kaj se dogaja že od januarja. Kar zadeva dva predloga, ki jih imamo danes pred sabo. Še enkrat moram povdariti, da schema odkupa ni nova schema. To države članice že lahko uporabijo, če želijo pomagati nekaterim proizvajalcem mleka pred bankrotom. Nočem, da bi to postalo obvezno, ampak to je možnost, da pomagamo proizvajalcem mleka. Kvota, ki jo odkupijo, je lahko ohranjena v nacionalni rezervi in potem zopet porazdeljena nazaj na trg, če država članica tako želi. To je en del razprave. Drugi del, ki je bil deležen mnogo več pozornosti, je pa člen 186. Vzrok, da bi mleko in mlečne izdelke uvedli v člen 186, je potreba potem, da se hitreje odzivamo. Mimo grede, ne vidim nobenega razloga, ne vidim, zakaj ne bi tudi mleka vključili v to, kajti tudi druga področja na sektorju mesa so še vključena v to in v splošnem. Tiste, ki se bojijo, da bo komisija dobila prazen ček in naredila karkoli bo želela, morajo upoštevati, da se člen 186 po naravi običajno uporablja kot pozitivna schema, zato da pomagamo tistim, ki se znajdejo v težavah. To storimo tako, da se hitro odzivamo. Zato ne gre za prazen ček. O tem bomo razpravljali v odboru za upravljanje. Poslušala sem vaše zamisli o bolj omejenem obdobju dveh ali treh ali štirih let. Mislim, da bi to diskriminiralo proti mleku in mlečnim izdelkom, pa vendar poslušala sem vas. Slišala pa sem tudi veliko napak. 280 milijonov ni namenjenih restrukturiranju. To je le možnost, da bi čim prej, takoj ko bodo urejene formalnosti na srečanju ECFIN, takoj ko bomo imeli podpisan proračun za leto 2010, bomo lahko takoj ukrepali. To pa ne bi bilo mogoče, če člen 186 ne bi veljal. Ne gre torej za prestrukturiranje, kako sem že povedala. To je možnost za države članice, da iz lastnih dosjejev plačajo tistim, ki so sredstvo najbolj potrebni. Kako razdeliti denar? Povedala sem že, da mora to temeljiti na proizvodnji. Morda ima kdo tudi druge zamisli, ampak če začnemo znotraj razpravljati o tem, kako porazdeliti ta sredstva, potem mislim, da bomo tukaj vsaj do konca naslednjega leta, kajti dobrih idej bo zelo veliko, skupnega stališča v zvezi s tem vprašanjem pa ne bomo mogli najti. Kar zadeva nekatera specifična vprašanja. Organizacije proizvajalcev so odlična možnost. To je pravzaprav nujno. Že Večkrat sem tudi tukaj povedala, ko smo razpravljali o schemi za sadje in zelenjavo. Namreč, če bi kmetovalci čas, ki ga porabijo za to, da tehmujejo z velikimi prodajalci, porabili za to, da se združijo, da bodo mnogo močnejši v boju proti velikim trgovcem, bi bili mnogo bolj uspešni. Strinjam se, da obstaja problem na globalni ravni. Ena milijarda ljudi strada, ne dobijo potrebne hrane za vsakodnevno življenje. Zato me je bolelo, ko sem videla, kako so evropski kmetije pršili mleko po ulicah, medtem ko toliko ljudi strada. Mislim, da to ni najlepša podoba evropskega kmetijstva. Povedati moram tudi, da me navdušuje, da sta gospod Bouvet in gospod Hösling uspela da sta lahko zamenjala svoj čas za govor, mislim, da je bila to zelo modra poteza. Hvala. Hvala lepa, gospod komisarka. S tem je razprava konec. O tem bomo glasovali v četrtek. Naslednje zasedanje se začne jutri 21. oktobra od 9. do 3 oziroma od 9 do 1 in od 3 do 7. Dnevni red je objavljen tudi na spletu, zasedanja je konec.